Uh, good morning, everyone. Uh, we are a bit- Dobro jutro vsem. Malce zamujam, ampak bomo takoj začeli. Točka petnajst. Smernice za proračun za naslednje leto, enaindvajset. Razdelek tri. Torej tukaj imamo smernice za proračun za leto dva tisoč enaindvajset. Uh, Nikos Andrulakis je poročevalec. To je prvi korak v proračunskem postopku za leto 2021. Resolucija o smernicah bo izpostavila stališče parlamenta glede glavnih prioritet za naslednji proračun pred objavo tega proračuna junija v okviru komisije. Odbor za eh, proračun bo oblikoval proračunski postopek v parlamentu, sedaj imajo vsi odbori možnost, da dodajo svoje mnenje k tem smernicam in to prvič. Tako imam potem še običajno pismo o mandatu za trialog. To je bila prej prva reakcija AFETA po objavi okvirnega proračuna. Eh, leto 2021 je posebno leto v proračunskem postopku, kajti to je prvo leto novega večletnega finančnega okvira. Prav tako bodo začeli veljati novi finančni instrumenti in sicer uh, eh, naprimer uh, eh, za sosedsko politiko, za razvoj in pa instrument za mednarodno sodelovanje in pa ICI. Ti bodo prvi začeli veljati na začetku naslednjega leta in potem imamo tukaj še IPO. Pogajanje o obeh instrumentih še vedno poteka in morda se bo to še podaljšalo v drugo polovico tega leta. Upamo, da bodo instrumenti začeli veljati že na začetku naslednjega leta. Upamo, da bo to tako. Ampak eh, še vedno nekaj odprtih vprašanj glede MFF-ja. Evropski svet se bo srečal danes in bodo poskušali doseči soglasje o večletnem finančnem okviru. Jutri zjutraj bomo videli, ali so bili voditelji uspešni ali ne. Parlament meni, da je zelo pomembno to, da se doseže soglasje o MFF-ju in to čim prej. Če tega soglasja ne bo, bo to pomenilo zamude pri izvajanju novih instrumentov. Zato je parlament večkrat eh, prosil komisijo, da pripravi tudi rezervni načrt, zato da zagotovi, da ne bo finančnih vrzeli na začetku naslednjega leta. Eh, sedaj pa kar daj besedo poročevalcu, da predstavi svoj osnutek mnenja. Gospod Nikos Androlakis, prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za besedo. Bom predstavil mnenje odbora AFET, ko gre za smernice za proračun za leto 2021. Prvič imamo možnost, da izrazimo svoje mnenje v tej začetni fazi in to je odlična priložnost za nas, da lahko spregovorimo o naših prednostnih nalogah. Leto 2021 bo prvo leto izvajanja novega večletnega finančnega okvira. Tu gre za novo strukturo novega instrumenta eh, za zvrane financiranje. Tukaj sem prosil komisijo, da že na začetku tudi sodeluje pri pripravi teh dokumentov in da imajo posebno računsko vrstico za vsako tretjo državo, ki preme znatno podporo. S to strukturo lahko potem uspešno izpolnimo našo vlogo. Danes bo svet zasedal, kot rečeno, in potrebujemo proračun, ki bo dal možnosti Evropske unije, da se soočimo z vsemi izzivi na področju zunanje politike in na takšen način, da lahko dosežemo strateško avtonomijo. Moramo dati podarek na nekaterih področjih, naprimer Zahodno-Balkanske države, pa tudi države vzhodnega partnerstva so ključne. Nikoli ne smemo pozabiti na pomen človekovih pravic v politiki EU. Prav zato potrebujemo posebna sredstva za te teme. Eh, na odročju mojitve glede besed in moram vložiti predloge sprememb glede nekaterih točk, eh, naprimer glede tretjega instrumenta uh, za IPO. Financiranje za predpristopne države mora biti odvisno od tega, ali tam spoštujo vladavino prava, institucionalno vlogo, pravosodje, neodvisno sodstva in pa dobre prijateljske odnose. Sploh glede Turčije sem predlagal to, da se razpoložljiva sredstva posredujo organizacijam za človeka pravice. Ta sredstva moramo dati v projekte, ki podpirajo evropske vrednote. Tukaj bi potem še menil, katere instrumente, ki že obstajajo za razvoj eh, skupne varnosti in pa obrambe. In želim ta sredstva še okrepiti, te instrumente okrepiti, tako da bomo imeli dobre rezultate. Jutri ob 11. Eh, je datum za predloge sprememb in seveda se veselim vaših komentarjev. Sem pripričan, da bomo uspeli oblikovati zelo dober predlog tudi za odbor za proračun. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Gade, prej. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolega, za odlično delo pri tem osnutku mnenja. To je odlična splošna podlaga in to se ujema z uh, mojim razmišljanjem. Že zadnjih deset let se ukvarjam z varnostjo in obrambo in res sem vesel, da ste podarili to področje. Bi pa rače podal nekaj tehničnih in pa geografskih pripomp in dodatkov. Naprimer, treba izpostaviti strateški pomen neposredne soseščine, to je Zahodni Balkan, Vzhodna Evropa in pa tudi države na jugu. V tem mnenju moramo še enkrat izpostaviti to, da moramo tudi teorijo pretvoriti v prakso in zagotoviti ustrezna sredstva za te projekte. To sploh velja za afriško celino. In še glede Evropskega sveta. Eh, v naslednjih dneh, oziroma danes, eh, ko bodo govorili o MFF, bi povedal tole. Če ne bi ta komisija sedaj delovala v interesu vseh evropejcev kot resna geopolitična komisija in če bo dejansko želela govoriti jezik moči, kot je nedavno povedal visoki predstavnik, če ne bi to storili, potem potrebujemo zelo drugačen MFF, kot pa je trenuten predlog sveta. Predlog Charles Michela zmanjšuje sredstva za evropske projekte in v bistvu se podpira nacionalne projekte, nacionalne sredstva. In Evropski parlament bo takšen predlog gotovo zavrnil. Mi se bomo zauzemali za naš skupni evropski proračun, želimo vlagati v našo skupno evropsko prihodnost, ehm, ne pa da ehm, torej se zanašamo na kratkoročne nacionalne egoizme. Potrebujemo strezne ukrepe, zato potrebujemo denar in sem prepričan, da bomo s tem mnenjem lahko prispevali k tem našim stališčem in viziji za prihodnost. Hvala. Mislim, da ni nobenega drugega poročevalca v senci tukaj, sedaj pa drugi poslanci. Gospod Basesko. mr president um, i don't have a lot of comments Hvala lepa, predsedujoči, nimam veliko uh, pripomb, samo nekaj glede Turčije bi dodal. Tu se predlaga, da bi črtali sredstva za Turčijo. No, tukaj, um, ne vem, če je to dobro, da ne želim tukaj zagovarjati Turčije, ampak samo nekaj besed bi pa vendar je povedal. Vsi sedaj Turčijo krivimo za upad na severovzhodu Sirije. In prav zato, kot to kolega predlaga, da bi zamrznili ta sredstva za tručjo. Ampak turška vojska je osamila turško mejo, ker so se um, bali kurdov že od leta 1983. Uh, Ankara pravi, da je to teroristična organizacija. Sicer ni nujno, da se s tem strinjamo, ampak mi predvsem želimo torej varnost tudi Turčije in to je pomembno za vse nas. Sveda, poročevalec ima tukaj več besede, ker je to njegovo mnenje, ampak mislim, da je to napaka, kar se predlaga. Ne smemo kar osamiti Turčije. Mislim, da to ni pametno, da je Evropska unija. Hvala. Hvala, gospod, za to pripombo ni drugih pripomb. Torej, gospod Andrakis, lepo prosim za zaključne pripombe glede tega mnenja. Hvala. Ne gre samo za zunanjo politiko. Seveda, to, kar se dogaja v Siriji, vpliva na vse nas kajti to je zelo huda državljanska vojna, več milijonov je beguncev in razseljenih. Seveda želimo si drugačno situacijo, ampak predvsem moramo pogledati, kaj se dogaja znotraj Turčije. Naprimer, pravna država je že takšen primer in pa potem človekove pravice. Pred nekaj dnevi, naprimer, pogledamo, kaj se je zgodilo z gospodom Tavalo nekaj ur po tem, ko so ga izpustili, so ga še enkrat prijeli. Kot terorista so dejali. Ker naj bi bil vključen v državni udar. Lepo poskus državnega udara. Um, torej, ne gre za Sirijo, gre za turške notre zadeve in pa za vladavino prava tam. In stališče parlamenta, in pa moje stališče je, da če gre za pristopne države, morajo te države spoštovati neka osnovna evropska pravila in prednote. Gospod Basilsko, še enkrat želite besedo? Ne. Ja, pozdravim počevalca. To ne pomeni, da sem si premislil, ampak... Thank you very much for, the, for this uh, debate. Uh, let me remind once again the deadline for amendment. Hvala lepa. Jutri je predlog, to uh, je jutri 21. februara, ob 11. je rok za uh, predloge sprememb. Torej gremo sedaj naprej. Naslednja točka je osnutek o priporočilu Evropskega parlamenta v zvezi z vrhu maja 2020 v Zagrebu, torej za Zahodni Balkan. Že dolgo časa se pričakuje um, torej, končna odločitev o Severni Makedoniji in pa Albaniji in potem kakšen naložbeni načrt za Zahodni Balkan. Torej, to je del tega postopka. In še nekaj, med institucionalna pogajanja o predpristopni pomoči potekajo, to potem seveda določalo pomoč EU za obdobje 2021-2027. Gospod poročevalec eh, je tukaj, Tonino Picula, beseda je vaša. Really Hvala lepa. Hvala lepa za to možnost, da pripravimo torej, ta dokument eh, za komisijo pred vrhom v Zagrebu ko smo pripravili to poročilo, smo predvsem želeli posredovati jasno politično sporočilo v imenu Evropskega parlamenta. Želimo skazati močno podporo temu, da se nadaljuje širitev in pa da se ukrepi širitev in širitev in postopek. Potem naprej še notranja reforma in pa širitev morata potekati usporedno. Tudi notranje politične razmere v državah članicah ne mora biti razlog za to, da se zamrznejo celoten postopek širitve širitev je bila ena izmed najbolj uspešnih politik EU od samega začetka našega delovanja. To je najbolj učinkovit eh, zrane politični instrument, ki prispeva k temu, da se um, širi demokracija, mir in pa blaginja po Evropi. Vredostojna širitvena politika pomeni naložbo v varnost in pa blaginjo prihodnosti. In že do sedaj smo povečali torej, um, tudi stopno miru v prej vojnih območjih moramo tudi misliti na verodostojnost Evropske unije v celotnem procesu. Um, videli smo nepričakovane pa napačno odločitev, um, da ne bomo začeli pogajanj z Albanijo pa Sredo Makedonijo. To je pomenilo vroče posledice. O širitvi sedaj ponovno um, govorijo tudi v prestolnicah v EU. Um, in zato mi tukaj želimo, da se začnejo pogajanja uh, že marca z obema, z Albanijo pa Sredo Makedonijo. No, predsednica komisije in pa visoka predstavnika sta dejala takole. Nova komisija naj bi bila geopolitična komisija. In mislim, da moramo pokazati, da je to res tudi v praksi in to lahko storimo kot prvo v naši bližnji soseščini. S predlogom želimo podpreti nekatere zamisli iz eh, sporočila komisije glede na no-, nove okrepljene metodologije za širitev. Naprimer, tudi da se v grozdih odpre nova poglavja, je pa treba združiti določena um, politična področja in treba ukrepiti kakovost reform. Treba doseči konkretne rezultate v predpristopnih državah, obenem pa moramo tudi omogočiti uh, usporedno pogajanje na različnih poglavjih. Prav tako želimo tudi bolj jasne standarde in zgorne meje za pristop, kot tudi želimo stalno podporo v postopku. Prav tako želimo ustrezno meriti napredek tako da se vsako državo dejansko oceni ustrezno in ad hoc glede na državo. Metodologija za pristopne države mora biti zapisana čim bolj jasno in moram jim pomagati, ampak samo, če se bodo odločili za opt-in. Tukaj želimo tudi večjo vlogo Evropskega parlamenta v širitvenem postopku. Eh, ni bilo dobro, da je komisija um, Evropski parlament omenila samo naslovo in sicer ne. Evropski parlament se zauzema za mir v regiji in želimo pomagati državam Zahodnega Balkana pri njihovem pristopanju. Z vsemi pristopnimi državami imamo stane odnose, je pa še toliko bolj pomembno, da neposredno predstavljamo državljane Evropske unije in tako lahko tudi spodbujamo ta proces v državah članicah. Zato smo predlogo tudi, uh, tudi imeli dove predloge, naprimer kvalificirana večina glede odpiranja in pa zapiranja poglavij, kot tudi želimo večjo vlogo parlamenta pri uh, zmrznici. In upam, da bomo dosegli vsebinski napredek v Zagrebu in sicer preko nekega smiselnega načrta za naložbe na Zahodnem Balkanu. Prav tako potrebujemo politični dogovor o tem, kako bomo podprli širitveni postopek v prihodnosti. To mora biti bolj podarjeno. In še nekaj, eh, v tem poročilu nisem mogel izpostaviti vseh priporočil, zato bom tudi sam uložil nekaj predloga spomenem, tako da bi še razširil vsebino. In tukaj se tudi zanašam na konstruktivne predloge poročevalcev v senci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Picula. Še kdo drug? Gospod Gal. Thank you, chair. Well, I have... Hvala. Čestitke gospodu Piculju za ta osnutek poročila. Vse bistveno je vključeno besedilo, to je jasno. In se oponovno strinjam s tem, da želimo posredovati jasno politično sporočilo s temi priporočili. Torej, mi imamo podobno stališče glede širitve na Zahodni Balkan in tukaj res gre za verodostojnost EU, ta je sedaj na kocki. Se poporma strinjam z nekaterimi odstavki v besedilu, eh, kar sicer ni del aktualne razprave, ampak je pa prav, da se nekatere teme izpostavijo, kot naprimer pomen regionalnega sodelovanja med državami na Zahodnem Balkanu, sploh na področju telekomunikacij in tako naprej, infrastruktura naprimer, ali pa razvoj in tako dalje. Seveda bomo tudi mi podali predloge sprememb, eh, sama in pa kolegi, ampak mislim, da je naš skupni cilj, da še ukrepimo poročilo in sicer v smeri, ki jo je omenil gospod Picela. Potem kvalificirana večina um, ne vem, če je to smiselno umestiti v to poročilo. Imam nekaj dvomov, ampak bomo gotovo o tem govorili še na sestankih poročevalcev v Senci. Imam pa še nekaj vprašanj. Nekaj mi ni bilo čisto jasno. Morda bi lahko to na kratko pojasnili. Morda nisem razumela. V točki A piše. Notranja reforma EU in pa širitev EU morata potekati usporedno kaj to točno pomeni. Potem še točka F. Treba povečati doslednost med širitvim postopkom in pa političnim razvojem v EU. Bi lahko to bolje razložili. In se seveda zelo veselim tesnega sodelovanja s poročevalcem, pa z vsemi drugimi. Hvala lepa. Gospod Kučo iz Renew. Hvala lepa gospodu Piculi za ta zelo pozitivna priporočila, ko gre za Zahodni Balkan, sedaj pred tem vrhom to leto. Dobro je, da bo komisija končno pripravila nov predlog za novo metodologijo. Treba je, mislim, da odpraviti vse dvome glede držav, ki so proti pristopnemu postopku. Ta metodologija mora okrepiti širitev EU, moramo zagotoviti novo dinamiko, ne pa da zapletamo ta širiten postopek. Samo na takšen način bomo lahko šli naprej skupaj in bomo dosegli to, česar si ljudje na Zahodnem Balkanu želijo, torej vstopiti v Evropo. Vse to je lepo odraženo v besedilu in um, sem za to, da se tako začnejo um, pogovori z objema državama, prav tako želimo tudi liberalizacijo vizijskega režima za Kosovo, kajti to bo najboljši korak uh, za naprej za pristopni postopek. Bom imel nekaj predlogov sprememb eh, na podlagi politike naše skupine glede Zahodnega Balkana. In to, kar je gospod Picela povedal, je pomembno, namreč reforma EU eh, mora potekati usporedno z širitim postopkom. Hvala lepa. Sir, the next <clears throat> request from the, for the floor is from ECR, from Madam Anna Fotega. Zdaj pa ikr gospa Fotega. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Uh, I would like to, to... Hvala lepa. Čestitke, gospod Picera, za zelo dobro vsebinsko poročilo. Ta predlog je odlična podlaga za sestanke s poročevalci v senci in za pogajanja. In želim vam veliko sreče in uspeha pri teh pogajanjih. Glede nekaterih točk eh, se morda res ne strinjam, ampak vsekakor pa mislim, da bo na koncu rezultat zelo dober. Eh, včasih zavlada malce pesimizma. To se je zgodilo po začetku prejšnjega mandata in pa glede nekaterih izjav v zvezi z Zahodnim Balkanom, pa tudi drugih regij. Pogosto smo slišali takšne izjave in to je bil slab signal za naše partnere. Zato sem zelo vesela, da bomo, upam, da premagali te ovire, ki so se pojavile v prejšnjih letih. Upam, da bo res sedaj komisija pripravila konstruktivne predloge za naprej. Tako da bomo še vedno sledili cilju širitve. Sploh pri Severni Makedoniji in Albaniji je to ključno vprašanje. Obe državi sta se zelo trudili za to, da izpolnjujeta merila za širitev. sploh Severna Makedonija, je včasih tudi politično marsikaj tvegala, zato da so šli po tej poti. In sedaj sem vesela tega, kar vidim in mislim, da je to poročilo zelo, zelo bistveno. In še nekaj bi rada podarila. QMV je za našo skupino um, rdeča črta, torej mislim, da tega ne bi smeli tukaj vključevati v poročilo. Hvala. Je uh, to vlada za kvalificirano večino? Uh, uh, ja, to je zelo politično motivirano. Mislim, da bi bilo najbolje, da nam podaljšate časovni rok za predloge sprememb do 2. marca. Tako bomo imeli dovolj časa, da se tudi pogovorimo s poročevalcem, kajti seveda v interesu vseh je, da pripravimo uravnoteženo besedilo. Poročevalec se s tem strinja, dokdaj pa? 11 o'clock again. Uh, President Basescu would like to speak. Yes, please. Basescu. I have um, only a few comments. Uh, first, Sam pa bi želel povedati sledeče, glede samega procesa priključevanja. Ja, ta se vedno pospeši v času pogajanj. Eden izmed glavnih ciljev je seveda privatizacija gospodarstva da se seveda potem tudi oblikuje konkurenčno tržno gospodarstvo. Če se pogledamo naše izkušnje v Romuniji, pa tudi na Polskem in v Bolgariji, pa tudi na Češkem, vse te izkušnje so pokazale, da mora biti postopek privatizacije uravnotežen, šele takrat, ko imajo te države članice dobro uveljavljen pravosodni sistem, se lahko zagotovijo vsa urodja za boj proti korupciji. Seveda lahko tudi obe kandidatki pozovemo, da se borita proti korupciji, ampak zdi se, da smo malo preuranjeni v naših pozivih glede privatizacije. Potem pa še begunci. Ja, seveda damo jim najlepša priporočila za sodelovanje s Frontexom. Po mojem mnenju bo kakršnokoli sodelovanje s Frontexom manj učinkovito, kot si pa mi vse to predstavljamo tukaj v naših razpravah, ki so popolnoma teoretične. Moramo se boriti proti nezakonitemu priseljevanju. In sicer moramo zajeti celotni krok priseljevanja. Kaj pa to pomeni? Moramo ponovno začeti s pogajanji o sporazumih, o ponovnem sprejetju. Tukaj imam v mislih države izvora transitne države tudi, ki morajo neutralizirati organiziran kriminal, ki dejansko poganja nezakonito priseljevanje. Na no, nazadnje pa moramo tudi v sredozemlju zaustaviti čovne ladje s priseljenci in begunci. Frontex ne more zaustaviti nezakonitega priseljevanja. To so naše izkušnje v Romuniji, pa tudi drugot pa še beg možganov. Kako ga bomo zaustavili? Širitev pomeni beg možganov. Mi smo izgubili res preveliko inženirjev, pa tudi ostalih visoko kvalificiranih delavcev, ker pač niso našli ustrezne zaposlitve v Romuniji. Tega jim pa res ne moremo priporočiti, se pravi obema državama. Kaj pa jim lahko priporočimo? To je tudi zelo zanimivo vprašanje. To so moje razmišljanja, moja opažanja. Pripričan sem, da bom tudi pripravil določene predloge sprememb, ki bodo tudi vključevala rešitve na te omenjene probleme. sedaj pa še izvor zelenih. Gospa, ali bi želeli še kaj dodati k temu, kar ste slišali? Hvala za besedo. Ja, res malo pozno se oglašam, ampak vseeno bi želela nekaj povedati o tem poročilu. Če rečem, sem se vrnila iz Beograda. Ja, tam obstajajo velika pričakovanja v zvezi z novim vrhom. Vsi govorijo o zamujenih priložnostih, pa tudi o tem, da je Evropski parlament odgovoren za celoten postopek, da tudi mi nosimo na naših plečih ogromno odgovornosti ja, treba tudi poštevati kitajske naložbe na Balkanu, zlasti v Srbiji. V Srbiji smo priča temu pritisku, kjer seveda veliki gospodarski akterji že odpirajo vrata Kitajcem in seveda od nas zahtevajo, da da jim ponudimo podobne pogoje, kakor Kitajska in kitajski vlagatelji. In se tega ne zahteva samo opozicija, ampak tudi koalicija. Evropska unija se mora bolje odzvati na vsa ta pričakovanja, zlasti komisija, nova geopolitična komisija. Seveda pa obstaja ogromno upanja, še vedno pričakujejo, da jim bomo kmalo ponudili še dodatne naložbe seveda treba je še doreči sam znesek teh naložb. Moramo pa tukaj še omeniti sklad za pravičen prehod in podnebne spremembe, tukaj bi res morali imeti ambiciozen znesek. Kajti, če hočemo res zaustaviti podnebne spremembe, opustiti premogovnike, moramo tem najbolj ranljivim regijam res ponuditi nekaj privlačnega, nekaj, kar jih bo prepričalo, da se odpravijo tudi na zeleno pot. Zeleni dogovor tudi ni čisto jasen, porajajo se še številna vprašanja in mislim, da jim moramo pojasniti, kaj od njih pričakujemo. V zameno pa jim moramo tudi nekaj ponuditi, več naložb več tehnologij in zagotoviti tudi pravičen prehod. Onesneževanje zraka, ja, tudi to je problematično skoraj v vseh državah Zahodnega Balkana. Mislim, da je treba izboljšati kakovost zraka. In sicer to se lahko tudi zagotovi z državno pomočjo, z državnimi subvencijami, kajti ne nazadnje gre za zdravje celotnega prebivalstva. Kaj, če tega ne bomo opravili, bo onesneževanje zraka imelo res hude posledice tudi za sosednje države, kot so Romunija, Slovenija in Hrvaška. Mislim, da res moramo biti veliko bolj ambiciozni najlepša hvala. Hvala za vse te pripombe. Alan Jones prihaja uh, eh, iz vrst komisije, iz generalnega direktorata za širitev. Izvolite, ja, mi se kakor pozdravljamo celotno poročilo, pa tudi razpravo, ki predstavlja velik doprinos Evropskega parlamenta k širitveni politiki Evropske unije. No, mi delamo v treh sklopih. Prvi sklop pomeni tudi sporočilo o novi metodologiji širitve, ki smo jo sprejeli 5. februarja. Potem bomo tudi odprli, nameravamo odpreti pogajalska pogajanja z Makedonijo in sever, z Albanijo in severno Makedonijo. Pa še tretji sklop, to je tudi povezan z vrhom v Zagrebu podarek bo na gospodarski rasti in razvoju. Nova metodologija hoče samo pospešiti, izboljšati sam postopek širitve. Imamo štiri načela: kredibilnost, predvidljivost, vse mora biti bolj dinamično, vse pa mora tudi temeljiti na političnih usmeritvah. Zahtevamo tudi vse reforme, ki jih je treba izpeljati za pristop. Poleg tega pa vsi vemo, da Evropski parlament tudi pri teh pogajanjih igra zelo pomembno vlogo. Glede vrha v Zagrebu, pa lahko samo povem, da bo komisija ob koncu marca pripravila tudi posebno sporočilo, ki bo govorilo o večji povezljivosti na ložbah, gospodarski rasti, zelenem gospodarstvu ja, to se bo vse tudi pojavilo na dnevnem redu vrha v Zagrebu. In v tem osnutku poročila uh, sem našel kar nekaj zanimivih misli, ki jih lahko potem tudi uporabimo. Potem pa še Eza Fenet, ki prihaja iz službe za zunanje zadeve. Ali ste z nami, tako je, izvolite. Hvala za besedo. Tudi mi podpiramo celotno poročilo in njegovo vsebino. Predstavnik komisije je že povedal, da smo izboljšali, posodobili metodologijo za širitev. Sedaj pa imamo dva meseca in pol časa, da pravzaprav izpolnimo svoje obljube in poskrbimo za to, da bo vrh v Zagrebu uspešen. Pogovarjali smo se z vsemi predstavniki Zahodnega Balkana, tudi pred konferenco v Albaniji. Imeli smo res ogromno konferenc in tam smo slišali res močna politična sporočila, ki pozivajo k pospešitvi samega postopka za pogajanje z obima državama. Slišali pa smo zelo zanimivo in pomembno sporočilo v zvezi s tem, kako lahko sodelujemo z Zahodnim Balkanom v zvezi z širšimi političnimi vprašanji, kot so podnebne spremembe, varnostna politika, gospodarska rast in podobno. Ja, tukaj bomo vsekakor sodelovali z Zahodnim Balkanom. V naslednjih mesecih hočemo tudi približati našo zunanjo politiko. Glede migracij podpiramo celovit pristop, holističen pristop. Naše agencije podpirajo države, vse je bilo zelo učinkovito, zlasti če omenim napotitev Frontexa v Albaniji. Najlepša hvala. Thank you. Thank you hvala tudi vam, gospod Picula. Dobili ste kar nekaj vprašanj, ali bi želeli na nje odgovoriti, morda pa lahko podate še svoje razmišljanja. Bomo boje storil. Najprej hvala za vse te podane komentarje. Jih zelo cenim in nekatere bom celo upošteval. Sedaj bom tudi odgovoril na zastavljena vprašanja. Kolega King mi je zastavil eno vprašanje. Mislim, da to sploh ni dilema. Ne bi smela biti dilema. Evropska unija se lahko izboljša, okrepi in tudi razširi. Mislim, da en proces ne izključuje drugega. Poglobitev ne izključuje širitve. Evropska unija se tudi prilagaja novim realnostim in pričakovanjem ljudi. Zato smo se tudi odločili za konferenco o prihodnosti Evrope. V dveh letih bomo jo izpeljali. In kaj je namen te konference? Hočemo graditi pravične institucije v sam ustroj Evropske unije. Hočemo si zastaviti bolj jasne cilje v našem naslednjem mandatu in izpolniti pričakovanja naših državljanov. Se pravi, čaka nas kar temeljito delo. Ja, slišali smo tudi zelo spodbudne novice strani določenih držav članic, ampak kot je še dejal Juncker, so še vedno v območju zgodovinskih napak, še vedno čakajo na ta marčevski vrh, s katerim naj bi popravili krivice, ki so se zgodile lani oktobra. Glede same prihodnosti moramo zmanjšati število strateških presenečenj, moramo biti bolj pogumni. Seveda to pa lahko storimo tako, da podpiramo postopek širitve, ki je seveda zelo pomemben za Evropo v 21. stoletju. Se pa tudi strinjam, da so naložbe v Zahodni Balkan tudi pritegnile nove vlagatelje. Sam mislim, da moramo pri teh naložbah tudi braniti naše temeljne vrednote. Moramo biti tudi veliko bolj učinkoviti pri zagotavljanju bolj učinkovite administracije. Pomagati moramo, da se soprstavijo slabim in neučinkovitim megatrendom. Recimo, kaj so ti megatrendi? Depopulacija, presposelnost, korupcija, organiziran kriminal slabo delujoče državne institucije, upad prebivalstva, degradacija okolja. Te države morajo rešiti tudi svoje notranje spore in konflikte. To bomo tudi nekako vključili v samo poročilo. Želimo pa si tudi, da bo Evropski parlament igral veliko bolj vodilno vlogo v samem procesu širitve. Se pa se tudi veselim naslednje razprave med poročevalci v senci. Hvala, poročevalec. Do 2. marca, do 11. pa pošljete vse predloge sprememb. Sedaj si bomo vzeli kratek odmor kajti moramo počakati na posebnega naporočevalca Petra Oštrevičiusa. Uh, dear colleague, uh, uh colleagues, uh, according to the schedule we're supposed to... Dragi kolegi, ja malo bi morali počakati, 20 čez 10 bi morali začeti, ampak ker ste že vsi zbrani, bom se kar lotil dela. Naslednja točka, priporočilo svetu, komisiji in visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020 to leto bomo imeli vrh o vzhodnem partnerstvu, ki bo potekal junija v Bruslju. Sedaj pred svetom pa bomo tudi sprejeli priporočilo svetu komisiji in visokemu predstavniku unije gospodu Borelu. Še januarja smo imeli zelo zanimive in pomembne razprave. Danes se že veselim te razprave, najprej pa bom dal besedo tudi našemu poročevalcu, ki prihaja iz vrst Rinju Petras, Oštrevičju, se izvolite. Hvala za besedo. Dragi kolegi, drage kolegice, predstavil vam bom prvi osnutek tega priporočila svetu, komisiji in visokemu predstavniku o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020. Ta pobuda o vzhodnem partnerstvu, ki prihaja iz leta 2009, je tudi zgodba o uspehu in tukaj spoh ne pretiravam. Vzhodno partnerstvo se je skazalo za zelo učinkovito sredstvo politične mobilizacije. Poleg tega je tudi pomenilo ogromno spodbudo za temeljite reforme. Ne na zadnje pa je tudi predstavljal velik preboj v geopolitični samoodločbi. Če hočemo oceniti vse dosežke in izzive vzhodnega partnerstva, moramo ponovno tudi postaviti nova temelja, kajti Evropska unija mora nadaljevati s tem sodelovanjem z našimi vzhodnimi sosedi. S podpisom izvedbenega pridružitvenega sporazuma, celovitega prostotrgovinskega sporazuma in sporazumov se je Evropska unija znašla v novi dobi sodelovanja z Moldovo, Ukrajino in tudi ostalimi državami v vzhodnem partnerstvu. Okrepili smo tudi trgovinske odnose in šest držav vzhodnega partnerstva je postalo zelo pomembna deseterica trgovinskih partnerjev z Evropsko unijo. To je seveda zelo pomembno zlasti, ker vemo, da se te države soočajo z hudimi gospodarskimi in političnimi izzivi. Sedaj bom povzel celotni osnutek priporočila. Vsi vemo, da smo med sabo tesno povezani, da smo odvisni drug od drugega. In zato je shodni no, partnerstvo tako pomembno za reforme, kajti z njim smo uskladili tudi pravosodje in uh, spodbudili vse sektorske reforme. Če si pogledamo Ukrajino, vse reforme na področju zemljskega plina in nafte so zgodba o uspehu. Poleg tega je Ukrajina izpeljala vse reforme z, našim, z našo podporo. Poleg tega lahko tudi povem, da je eno izmed največjih naftnih podjetij v Ukrajini tudi uh, postalo ponovno gospodarsko uspešno in se je izognilo stečaju. Govorim o naftogasu. In to je res zgodba o uspehu v zelo pomembnem gospodarskem sektorju. V naslednjem desetletju vzhodnega partnerstva pa moramo ukrepiti bilateralne odnose. In tudi izpostaviti naslednje modalitete. Vse mora temeljiti na vladavini prava, boriti se moramo proti korupciji. Od vsega začetka mora biti tudi jasno, da mi ne bomo popuščali. Treba bo izpolniti vsa politična načela in pogoje. Ne bomo stremili samo uh, k temu, da bomo dosegli zajemno gospodarsko rast. Poleg tega mora Evropska unija tudi okrepiti podporo za vse ukrepe, ki so povezani z izgradnjo zmogljivosti, varnostna vprašanja, kibernetska tveganja, je treba tudi jasno obravnavati. Države vzhodnega partnerstva se morajo obravnavati na različen način, glede na njihove dosežke, glede na pogoje, ki so jih izpolnile. Poleg tega morajo tudi prevzeti več odgovornosti v samem shodnem partnerstvu. Ne bomo imeli načela manj za manj in več za več bo še vedno poglavitno načelo v naslednjem desetletju shodnega partnerstva. pri pripravi prvega osnutka priporočila smo seveda samo besedilo razdelili v zelo jasne razdelke, ki so zelo dobro strukturirani. Prvi del temelji na strukturnem dialogu, na izgradnji države in na politični odgovornosti. V njem tudi pozivamo k večji harmonizaciji in gospodarskim ukrepom. Predlagali smo tudi določene novosti in nove instrumente, ter pozivamo tudi k twiningu, se pravi k nadaljevanju že obstoječih instrumentov podarjamo tudi to, da je treba zaključiti vse reforme pravosodja in javne uprave. To je seveda sestavni del izgradnje vseh nacionalnih zmogljivosti. Glede samih politik pa smo v priporočilu izpostavili potrebo po tem, da je treba vse predvise tudi uskladiti z pravom Evropske unije in sicer v različnih sektorjih in gospodarskih panogah. Jaz še vedno verjamem v gospodarski prostor za državami vzhodnega partnerstva. Potem pa moramo postopoma za določenimi pogoji narediti prehod k priključitvi, tako da bodo te države vzhodnega partnerstva polnopravne udeleženke enotnega trga. To je velik izziv ampak tiste države, ki bodo izpeljale vse potrebne reforme, bodo lahko seveda enkrat v bližnji ali daljni prihodnosti izpolnile vse te pogoje. Potem pa še izgradnja človeškega kapitala. Mislim, da moramo upoštevati velike demografske izzive in depopulacijo. Te države se sedaj res soočajo z hudimi izzivi. Mi moramo seveda izboljšati kakovost človeškega kapitala v teh državah. In res bi bil vesel, če bi imeli tudi Evropsko univerzo v prelepem mestu Kijevu v Ukrajini. Na takšen način bi res pokazali, da smo zavezani akademskemu svetu, v vzhodnem partnerstvu in na takšen način bi lahko tudi bolje sodelovali s temi državami vzhodnega partnerstva. Imeli bi skupno univerzo v Kijevu, to je res zelo pomemben cilj. Glede varnosti in stabilnosti, to so izzivi, kjer Naša ka še kar nekaj dela, pet izmed šestih držav se sooča z hudimi izzivi na področju varnosti in konfliktov. Moramo biti odprtega duha in nasloviti zelo konkretno vsa ta vprašanja, ki so povezana z varnostnimi izzivi. Poleg tega se moramo boriti proti kibernetskemu nasilju, terorizmu, organiziranemu kriminalu lažnim novicam, dezinformacijam. In res, tukaj res moramo pomagati vsem tem državam v vzhodnem partnerstvu. Glede komuniciranja. Mislim, da moramo biti ponosni na vse dosežke, ki smo jih dosegli v našem sodelovanju z državami vzhodnega partnerstva. Postavili smo zelo pomembne temelje vse te dosežke pa moramo jasno izpostaviti našim državljanom, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi v državah vzhodnega partnerstva. Kajti na takšen način lahko tudi mi kaj izvemo, kaj se dogaja drugod in morda se lahko tudi zgledujemo po vseh teh dosežkih. To nam res lahko pomaga pri naših izzivih na področju varnostne in zunanje politike. In čisto na splošno, da povzamem sebino tega priporočila. Dobro sem sodeloval z vsemi poročevalci v senci. Imamo zelo dobro delovno vzdušje. Prepričan sem, da bomo prijeli ogromno iskatih vsebinskih predlogov sprememb. Ja, 26. februar je res malo nerealistični rok za predložitev predlogov sprememb. Vsaj do torka naslednjega tedna, po torkiznem tednu, bi bilo res bolj zaželeno. Na takšen način bi imeli tudi dovolj časa, da se temeljito pripravimo na vse predloge sprememb. Se pa tudi veselim vseh komentarjev članov odbora AFED, pa tudi komentarjev vseh poročevalcev v Senci. Hvala. Kar zadeva podaljšanje roka, morda to ne bo dovolj časa pred plenarnim, eh, pred glasovanjem na plenarnem zasedanju, tako da to moramo še preveriti. Hvala za ta priporočila in za zanimive ideje in predloge. Sedaj pa je čas za poročevalce v senci. Najprej gospod Čikovski v imenu ELS, izvolite. Hvala lepa predsedujoči in hvala poročevalcu za tako celovit povzetek. Popolnoma se strinjam z vami, da je vzhodno partnerstvo uspeh. In uh, veseli me, da dobro deluje tudi še po dolgo časa po polskem predsedovanju, ker pač sta Polska in Švedska to skupaj eh, predlagali takrat. Veliko denarja se je porabilo za različne pobude, za čezmeno obladovanje meja, za podporo MSP-em, za Erasmus. In te države so se notranje spremenile na ta način, da smo trem od njih lahko dali brezvizumski dostop do Evropske unije. In kolikor slišim, milijoni teh držav so izkoristili to priložnost in cenijo brezvizumski režim, kar menim, da je znak tega, kako se lahko drži pravil. Strinjam se, da se moramo osredotočiti na več za več in ne na manj za manj. Seveda obstaja razlika med državami, članicami, med državami, se upravičujem, kajti nekatere so del partnerstva, nekatere ne in vemo pa tudi, kakšne so realnosti v državah članicah Evropske unije. In seveda mm, vzhodno partnerstvo ni enako kot članstvo, lahko pa na ta način države postanejo primerne kandidatke za članstvo s tem, ko se modernizirajo. Za konec bi dejal še bi si morali prizadevati najti dodatne načine sodelovanja s šesterico. Potem energetsko področje. Naslednji projekt bi moral biti na področju podatkov, da bi vključili tudi njih v sistem roaminga po ceni cen v domovini. Torej, prav tako jih moramo vključiti v prihodnje regulacije kibernetske sfere. Upam, da bodo dosegli nadaljni napredek in upam, da to, da so člani vzhodnega partnerstva, ni zadnja oblika sodelovanja z Evropsko unijo. Hvala. Sedaj pa gospod Čandorov v imenu SND, izvolite. Hvala. poročevalec za SND Atila Rakovač uh, eh, ni mogel priti sam, zato bom jaz predstavil njegovo stališče. Najprej naj povem, da je to zelo celovito besedilo in popolnoma se strinjamo uh, s tem, kar pravi. In hvala Petrusu Avstrevičiusu, ki je pripravil to poročilo. Hvala, gospod poročevalec. Popolnoma se strinjamo s tem, da, da je vzhodno partnerstvo vitalnega pomena iz perspektive varnosti Evropske unije in tudi z vidika varnosti in gospodarstva držav vzhodnega partnerstva. Poročilo pozdravlja reforme v državah vzhodnega partnerstva poročilo tudi priporoča globje sodelovanje med EU in državami vzhodnega partnerstva, pa tudi med državami vzhodnega partnerstva. Zno, poročilo vključuje pomembne teme, kot je recimo to, da sodobne države se borijo proti korupciji, podnebnim spremembam, da se borijo za ekonomsko enako izgradnjo enakopravnost spolov in boljše sodelovanje na področju varnostnih in obrambnih politik. Je pa pomembno za skupino SND, da vključimo še določene dodatne točke v poročilo. Spodbudili bi države članice oziroma članice vzhodnega partnerstva, da si prizadevajo skladno s členom 49 za pridružitev EU in NATO in pri tem je treba upoštevati ravno točko, ki govori o spoštovanju človekovih pravic. Prav tako bi poudarili, da eh, za da mora biti za ta proces vse države, tako EU kot vzhodnega partnerstva, zelo dobro pripravljene. Naj spomnim, da vzhodno partnerstvo ni predmet eh, razprave, ko gre za različne interese držav članic. Hvala lepa za to zelo celovito besedilo in za zelo dobro pripravljeno poročilo. In res hvala lepa. Hvala. Poročevalec za zelene. Marketa Gregorova, želite besedo? Hvala. Hvala, gospod poročevalec, za osnutek priporočil. Evropskega parlamenta. Evropsko vzhodno partnerstvo je zelo pomembno um, za Evropsko unijo. Traja že deset let in ob pregledu moramo uveljaviti določene spremembe, vendar moramo še naprej nadaljevati s celovitim pristopom do teh držav. Moramo imeti odprta vrata za vse partnerje in moramo jim dati izboljšane mm, možnosti individualni pristop ne pomeni nujno, da imamo vzhodno partnerstvo dve hitrosti. To, da bi postili nekatere ob strani, bi koristilo le njihovim sovražnim sosedom. Pogojevanje makrofinančnih pomoči je potrebno. Pomoč Evropske unije mora biti vedno namenjena demokratizaciji in reformam. Moramo torej poskrbeti za stabilizacijo sosedstva. Moramo spodbujati vredostojno in trajnostno ulaganje v vzhodno partnerstvo. Moramo se sredotočiti ne le na ekonomsko stabilizacijo, temveč tudi na demokratizacijo. Moramo se zavedati, da odsotnost evropske prisotnosti v regiji bo pustila odprt prostor za druge globalne akterje moramo spodbuditi sodelovanje s podobno mislečimi partnerji, zato da oblažimo negativne učinke porasta tretjih držav v vzhodnem sosedstvu. Prav tako se moramo tudi ukvarjati s, s, s težavo dezinformacij. Prav tako bi morali priznati, da tisti, ki izvaja reforme, eh, bodo mogoče nekega dne primerni kandidati za EU. Eh, zato moramo zagotoviti eh, ustrezno izvajanje tega partnerstva na obeh straneh. Veselim se sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Poročevalka. Pro, uh, V senci se je kre gospa Ana Fotiga, izvolite. Hvala. Čestitala bi našemu poročevalcu Petrasu Avstreviču za celovito opravljeno delo. Lahko se le odzovem na to, lahko le pod, pod, torej potrdim to, kar so dejali moji predhodniki in potrdim, kako dobro je to poročilo in kako uh, nujno je, da okrepimo naše sodelovanje. Ne bom ponavljala vsega, kar smo že slišali, zato se bom osredotočila zgolj na svoje področje. To je področje varnosti in obrambe. ko govorimo o evropski globalni strategiji za varnost iz leta 2016, dovolite, da to rečem, se mi zdi zelo pomembno, da o tem razmišljamo, ko govorimo o naši eh, vzhodni soseščini. Ta se sooča z zelo agresivnim pristopom Ruske federacije. Države, kot so Ukrajina, morajo eh, sprejemati hude reforme, za njih je to vse zelo eh, težko in naša naloga je, da pomagamo. Eh, tej državi v korist ukrajinskih ljudi, da gre država po poti reform. Včasih se to sliši strogo, vendar je pa to zelo nujno za njih, zato da dosežejo pravo kohezijo in stopnjo uh, razvoja držav članic Evropske unije. Ko govorimo o Gruziji, to je majhna država in sooča se z izjemnimi težavami. Tam je zelo napeta politična situacija in moramo podpreti to državo in Gruzice. Priznam, da sem zelo zaskrbljena. Vem, da je gruzijska družba verjetno najbolj prozahodna in proatlantska na vsem svetu, pa, pa se vseeno sooča s takšnimi težavami in mislim, da Ukrajina in Gruzija sta zelo pomembni za našo eh, varnost. Sodelujeta v okvirnem sporazumu in eh, to pomeni, oziroma to gleda tudi za Moldovo in kljub eh, političnim spremembam v vseh teh državah je njihov prispevek k globalni varnosti mm, ogromen in ga je treba pohvaliti. Vemo, pod kakšnim pritiskom je sedaj Belorusija in tudi tega se moramo spomniti in moramo podpreti belorusko družbo, ki se tudi sooča s številnimi pritiski. No, ne bom sedaj predolgo govorila še o Armeniji in Azerbajdžanu. Vse vemo, s kakšnimi težavami se soočati, pa vendar si obe države prizadevate, da ste čim bližje EU in naša naloga je, da jim pomagamo pri preseganju težav. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za vaše mnenje. Nekaj uh, poslancev uh, želi besedo. Gospa Kalnete, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi čestitala Pestrasu Avštreviču za zelo celovito vprašanje poročilo glede težav vzhodnega partnerstva pokriva praktično vse vidike. Ne bom ponavljala tega, kar so drugi že dejali pred mano, bi pa se osredotočila na nekaj vidikov, ki se mi zdijo zelo pomembni. Pred tednom dni je Ugulava, grozijski voditelj opozicije, bil areteran in večkrat obtožen. Danes je Vonimir Bršvili. Eh, nekdani predsednik vlade bil izpuščen na prostost potem, ko je bil v zaporu. V gruzijskem vodstvu bomo zelo jasno povedali, da bomo eh, eh, spremljali to, kar se dogaja, da se ne bo dogajalo to, kar se je z gospodom Uglavo. Mislim, moramo res zelo tesno spremljati stanje demokracije v državah vzhodnega partnerstva. Vemo, kaj se dogaja v Moldovi. Sama sem zaskrbljena, kot eh, tudi Jana Futiga in drugi, glede nazadovanja demokracije v Gruziji. Zato mislim, da moramo okrepiti politično pogojevanje, ko dajemo dati finančno pomoč EU, ne le na podlagi tehničnih kriterijev, kot to zahteva Evropska komisija, temveč, eh, da moramo to pogojevati tudi z njihovim eh, izpolnjevanjem demokratičnih vrednot in glede eh, politične volje, da izvajajo te demokratične vrednote. Zakaj sem tako zaskrbljena? ker mi, Evropska unija, si želimo, da bi te države bile demokratične in stabilne sosede. Pred vsakimi eh, volitvami se žonglira naprej in nazaj iz demokracije v nekakšno kontrolirano demokracijo in vse to ne prispeva k stabilnosti. Pred 15-20 leti se je pogosto uporabljala besedica oziroma fraza, ki je rekla, da mora EU ohranjati države odnose z vzhodnimi sosedami trdo ljubezen, kajti cilj trde ljubezni je to, da se doseže cilj, ki je koristen za Gruzijo in Moldovo, Ukrajino in druge države. Približujemo se vrhu 2020 in naj povem, da upam, da bo to poročilo priporočalo oziroma prispevalo k vrhu in da bo vrh dal nov dinamizem vzhodnemu partnerstvu in da bo podal jasno politično vizijo za dolgoročno politiko EU glede vzhodnega partnerstva. Hvala lepa. Hvala za vaše mnenje in priporočila. Sedaj pa gospod Kubilius, izvolite. Hvala lepa. Sam sem tudi mm, sopredsedujoči delegaciji Euronest in kot veste, je to institucija, ki ima posebne pristojnosti glede vzhodnega partnerstva. Strinjam se s tem, da je to dobro osnutek priporočila, da je to dobra osnova za našo poglobljeno razpravo. In čestitam Petrasu Avstrevičusu, mojemu kolegu iz Litve. In kaj bi rad rekel, da se lahko pogovarjamo o tem, kakšne povdarke bi morali dati v svoje priporočilo. Naslednje eh, desetletje bo zelo odvisno od tega, kako bomo eh, diferencirali in vključevali vzhodno partnerstvo. Preobrazbena moč EU je prednostna vloga za vse nas, če želimo doseči to, da bo vzhodno partnerstvo postalo zgodba o uspehu evropskega tipa. Vse to pa bo odvisno od naše zmožnosti, da ljudem te države pokažemo korenček, pa tudi nove pogoje, da se dosežejo ti korenčki. Če zaenkrat ne moremo tem eh, ljudem jasno pokazati jasne perspektive članstva, potem jim moramo pokazati kaj drugega. Najprej smo jim dodelili viz, brezvizumski režim, to je bil korenček. In Druge stvari pa žal niso tako spodbudne. spodbudne. Moramo prisluhniti tudi našim partnerjem v vzhodnem partnerstvu. In Euronest je ravno tisto mesto, kjer skušamo prisluhniti tem državam. Na to lahko vidimo in to je. Lahko vidimo, kako pravzaprav lahko države razlikujemo. Tri države so sklenile z nami pridružitveni sporazum in prostotrgovinski sporazum. Njim se zdi, da dosega napredek in želijo, da se realizira načelo več za več. In to si želijo, da se zelo jasno pove strani EU. Zelo pomembno pismo je 5. decembra lani mm, podpisal znani minister Gruzije in minister za znane zadeve Ukrajine. In v tem pismu se podarja načelo diferencijacije. In morali bi spostaviti dialog EU in te tri pridružene partnerice. To bi morali še bolj poglobljeno pročiti. Torej, načelo več za več mora biti nekaj oprijemljivega. S tem bi morali ljudi motivirati za reforme kot so v državah, kot so Ukrajina, Moldova in Gruzija. To pomeni, da bi mi morali biti ambicioznejši za to, da bi jim pokazali, kaj bodo zgubili, če ne bodo nadaljevali z reformami. Po drugi strani moramo videti, kako druge države, Armenija, Belorusija in Azerbajdžan, so lahko še naprej vključene v vzhodno partnerstvo. Armenija želi dohiteti te tri bolj napredne države in to moramo imeti v mislih. In to napredno partnerstvo, kot bi mu sam rekel, je res lahko nov korenček najprej za tiste države, ki so bolj napredovale v sodelovanju. Torej, katere instrumente lahko vzpostavimo? Nekatere omenja že Petras, bi pa sam predlagal še kaj več uh, v poročilu. Imamo predlog, da bi imeli podporne skupine za Gruzijo in Moldovo. Menim, da je bilo zelo dobro če bi si podrobneje ogledali, ko govorimo o prihodnem desetletju, v razvoj nekakšnih novih finančnih instrumentov, s katerimi bi podprli ekonomski razvoj teh držav. In tu moramo pogledati, kako bi lahko izkušnje EU uporabili, torej izkušnje, ki jih je EU pridobila na Zahodnem Balkanu, kako bi lahko te izkušnje vključili v vzhodno partnerstvo, recimo agenda za povezovanje, naložbene platforme in tako naprej. To je nekaj, kar bi rad videl tudi v samem poročilu. Hvala, gospod Kubilius. In še gospod Basesko, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Imam nekaj komentarjev imamo res izjemno dobro poročilo. Nikaj dosti dodati, bom pa vseeno skušal podati nekaj idej. Moramo ponovno potrditi našo zavezanost za konsolidacijo vzhodnega partnerstva. To partnerstvo mora biti konsolidirano na različne načine. Например, moramo vzpostaviti politično vizijo glede spodbud, ki jih lahko jamčimo za te države. Recimo, zelo jih stimulira oziroma zelo spodbudno je delovala uvedba brez vizumskega režima. Sedaj moramo razmišljati o naslednjem koraku, kajti če želimo doseči to, kar želimo, potem bodo tudi oni eh, dosegli napredek. Torej, to je nekaj, kar deluje, če se mi držimo svojih obljub. Še en vidik. Moramo intenzivirati dialog glede varnosti. Poglejte prve tri države. Moldova, Gruzija in Ukrajina. Vse tri imajo del zemlje pod rusko okupacijo. Ali imamo potem na podlagi tega več um, varnostnih groženj ali ne? Na se zadnje bi jim morali dati priložnost, da sodelujejo z nami tudi, ko gre za kibernetske grožnje, ko gre za hibridno vojskovanje, ko gre za kibernetske napade in tako naprej. Torej, tu moramo biti njihovi partnerji. In za konec. kar zadeva koordinacijo finančnih instrumentov, ki jih imamo na voljo. Mm, ta sredstva moramo sredotočati tako, da se nameni eh, za osnovno infrastrukturo, da se med sabo povežejo, ko gre za energijo, ko gre za transportno infrastrukturo oziroma prometno infrastrukturo in tudi, ko gre za digitalno infrastrukturo. to jih bo stimuliralo k temu, da nam ostanejo blizu, da se nam še približujejo. Da vam bom en primer in s tem bom zaključil. Dodon. Dodon je izraz proruskih politikov v Moldovi. No, Evropska unija pa je začela znova začela finančni program z Moldovo, zato Dodon mm, na to ne vpliva in ne spodbija tega financiranja v Moldovi. Torej tudi proruski vodja s prorusko vlado lahko napreduje na evropski način. Hvala lepa. Hvala, zelo zanimivo. imam informacije, da gospod Lawrence Murray zastopa Gedenir. Ste tu? Izvolite. Hvala. Me veseli, da sem znova v Evropskem parlamentu, ko obravnavate to zelo pomembno temo, vzhodno partnerstvo. Hvala gospodu Ostrevičiju za to zelo jasno poročilo in lahko potrdim, da Evropska komisija in tudi SZD to obravnava kot pridostno nalogo in eh, zelo pozdravljamo to uh, razpravo v luči priprav na vrh junija 2020. Bom kratek, kajti veliko smo že slišali. Imeli smo uh, Eh, posvetovanje od maja do oktobra. Dobili smo 200 prispevkov iz skoraj vseh držav članic, iz vseh partnerskih držav, eh, veliko prispevkov civilne družbe. Tako da menim, da imamo eh, veliko koristnih predlogov, ki jih bo lahko komisija in komisar Varheli upoštevala do konca marca za razpravo na vrhu. iz posvetovanj izhaja, da je usmeritev pregleda sosedske politike pravi način naprej, torej potrebujemo več diferencijacije, pa tudi danes smo to tu slišali že večkrat, tako da hvala, da se s tem strinjate. Potrebujemo uh, večjo odgovornost in o tem se moramo tudi še pogovoriti z našimi partnerji in z državami članicami. Zdi se, da smo veliko uh, um, dosegli z uh, cilji iz zadnjega vrha v Bruslju. Pomembni so tudi fleksibilni instrumenti, recimo tudi imamo podporno skupino za Ukrajino, da imamo namenske skupine, da sodelujemo s finančnimi institucijami. Poseljamo štiri stebre gospodarstva, povezovanja, vladanja in varnosti vidimo to dobra osnova v stabrih ekonomija, povezovanje in od ljudi do ljudi je bilo uh, storjenega veliko. Je pa treba še marsikaj storiti v stabru varnost in upravljanje. Vendar, ko, ko vi, zdi se, da potrebujemo okrepljen pristop, ko gre za podnebne spremembe, moramo več sodelovati z mladimi. Uh, moramo torej se eh, osredotočati uh, na to, kako graditi na dosedanjih dosežkih. Torej, eh, pomembno tudi ekonomsko odpornost, podpornost demokratičnih institucij, odpornost na podnobne spremembe in družbena odpornost. To so vse pomembni predlogi in številni predlogi priporočevalca uh, so takšni, da jih bomo seveda upoštevali v razpravi. Hvala za vaš prispevek tej razpravi. Um, uh, gospa Marta Vitkovska, vodja enote za vzhodno partnerstvo, pa zastopa službo za zvonane delovanje. Bi radi kaj dodali, gospa. Hvala, hvala lepa za vabilo na današnji sestanek v okviru priprav na vrh in pa tudi priporočila parlamenta za priprave. Hvala lepa za poročilo in pa za to razpravo o prihodnosti vzhodnega partnerstva. Veliko je bilo že povedanega in lahko samo ponovim to, kar je eh, povedal že predgovornik. 18. junija naj bi potekal ta vrh in sicer v Bruslu. In pregledali na rezultate zadnjega vrha uh, v Bruslu 2017, glede vzhodnega partnerstva države članice EU in pa partnerji, želimo okrepiti naše zaveze za prihodnost in želimo še spostaviti dolgoročne prednostne naloge za vzhodno partnerstvo. Kot je bilo že rečeno, lansko leto smo opravili strukturni dialog in posvetovanje. Razmislili smo o vzhodnem partnerstvu po letu 2020. In po našem mnenju so tukaj dve ključne zamisli, ki boste tudi izpostavljeni v skupnem sporočilu o vzhodnem partnerstvu. 18. marca naj bi <clears throat> pripravili ta dokument. Vzhodno partnerstvo je pri povezljivosti, trgovini, gospodarstvu in odnosih eh, nekaj uspešnega pri vladavini eh, prava, medijih, eh, boj proti korupciji, civilni družbi, pa moramo še napraviti nekaj korak naprej. Trenutni okvir je uspešen, je v redu, imamo štiri stebre sodelovanja, to so uspešni stebri, prav tako bomo tudi za leto 2020, um, 20 bolj konkretnih ciljev in pa časovnico za rezultate. Tudi struktura je še vedno takšna, kot je in je v redu. Smo vzeli na znanje vse vaše pripombe. Bomo vse to odrazili v sporočilu o vzhodnem partnerstvu, kar bo potem tudi sprejeto po vrhu junija eh, in kar bo še sprejeto tudi po vrhu um, leta 2018. Hvala lepa. Sedaj pa pruno gospod Petras Avstrovičev, naš glavni poročevalec. Želite še kaj dodati na vse to, kar smo slišali za David razpravo? Hvala in hvala vsem kolegom, sploh poročevalcem v senci. Hvala vsem za zelo pomembne in relevantne pripombe in predloge. Res, iz današnje razprave sem videl predvsem to, da moramo politično pogojevanje vedno uporabljati, kajti želimo partnerstvo enakopravnih partnerjev. In kako je to mogoče, če pa ne bomo izpolnili glavnih političnih pogojev? Potem kot drugo, ne smemo pozabiti na novosti, ne vem, karkoli že, politični instrumenti, programe platforme za sodelovanje, karkoli že. Samo nekaj bi rad če podaril. Za države vzhodnega partnerstva ne podrebujemo nekaj čisto drugačnega. Zakaj bi imeli nekaj čisto drugačnega? Morda lahko razširimo obstoječe politične instrumente, programe EU in potem lahko njih povabimo k temu, da nadgradijo obstoječa partnerstva. Naprimer, zeleni dogovor. Sam sem proti temu, da bi imeli ne, neko zeleno politiko samo za vzhodno partnerstvo. Glede, že imamo tukaj zelo celosten pristop Evropske unije in sedaj moramo povabiti naše vzhodne partnere, da se vključijo v to politiko zelenega dogovora na EU ravni. Sveda pa je treba poštevati tudi njihove finančne zmogljivosti in pa njihov dosežen napredek. Ampak ne moramo imeti nekaj čisto posebnega za vzhodne parce, niso nič posebnega, ampak so enakopravni. In so tudi pripravljeni doseči čim več, kolikor se le da. In še nekaj, gospod predsedujoči. Mislim, da glede prihodnosti vzhodnega partnerstva se bolj ali manj strinjamo in ne smemo se bati bodočih uspehov vzhodnega partnerstva. Zato moramo ponuditi roko sodelovanja držav vzhodnega partnerstva. To niso samo sosedi, to so partnerji. Mislim, da moramo iti po tej poti in v naslednjih desetih letih lahko nekaj res dosežemo. Že v času polskega predsedovanja 2009 se je to začelo, potem leta 2030 upam, da bomo bolj zadovoljni z rezultati in pa z vključevanjem teh držav v Evropsko unijo in pa z njihovim statusom. Hvala lepa. Hvala lepa za te zaključne pripombe. No, se pa sprašujem. Ali bodo oni mislili, da je zeleni dogovor za njih korenček ali palica? No, to je res zanimivo izmenjava mnen, eh, predlogov, stališč, še nekaj. Rok za vložitev predlogov sprememb je 26. februar. Pravite, če bi lahko reši, eh, podaljšali ta datum, bomo preverili in bomo to sporočili čim prej. Torej, ali mogoče ali ne. In smo končali to točko na dnevnem redu. Še podrazno. Mislim, da je to to, da ni več točk pod razno. In potem še naslednji sestanki. 16. marec eh, tukaj v Bruslu in pa 17. marec eh, tukaj v Bruslu. Eh, sta naslednja sestanka. Hvala lepa za danes in smo končali. Thanks.